Gospe in gospodje, lep pozdrav. Začenjamo z našim zasedanjem. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje osnovka dnevnega reda. Dobili ste izvod dnevnega reda in upam, da lahko domnevam, da je ta dnevni red sprejet. Če je tako, potem lahko preidemo na naslednjo točko. To je Evropsko železniško mreže za konkurenčni tovorni promet. Poročevalec za ta dosej pa je gospod Marinesko. Filip, postopkovna zadeva? Eh, ja, gospod predsednik, najlepša hvala razpredeljnica, ki smo jo dobili od sekretarijata, eh, kaže, da bomo najprej glasovali, preden obravnavamo poročilo Marinesku. Ne vem, zakaj se je zdaj ta vrstni red spremenil. Eh, vsi pa imamo tudi druge sestanke, ki se pokrivajo s tem sestankom. Ne vem, zakaj je prišlo do spremembe, ampak vsi smo domnevali, da bomo kot prvo glasovali. No, kolikor razumem, bo to glasovanje potekalo 15 in 50, ko bomo prišli do te točke. Tak je vsaj dnevni red, ki ga imam sam in glede tega so se dogovorili koordinatorji na zadnjem sestanku, kolikor vem. Lahko koordinatorji to potrdite. E, nameravam torej najprej obravnavati drugo točko in potem izvesti glasovanje o 15. in 50. Če se je torej časovnica spremenila, gospod predsednik, eh, jaz in gospa Foster nisva dobila nobenih novih informacij, eh, ampak prosim, da poskrbite, da se bo prihodnje eh, to izvedelo, zato da bomo lahko prilagodili svoje načrte. No, razumem, kaj želite povedati, ampak očitno je večina ljudi razumela, da je tak dnevni red, ki so ga sprejeli koordinatorji in očitno je prišlo do nekega nesporazuma, za kar se opravičujem. Tak je dnevni red, ki je, ga imamo nam pred samo in tak je bil tudi sprejet. Uh, gospod Marinesko, opravičujem se, kje pa ste? Aha, uh, tamle. Uh, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Se referă la, în primul rând, la... Najlepša hvala. Kar zadeva evropske železniške koridorje, eh, potekajo pogovori predvsem o tem, kako te koridorje vzpostaviti in kateri kriteriji bi morali biti izpolnjeni za to, da se nek koridor vzpostavi obstaja tudi določeni kriteriji, ki mora biti izpolnjeni za to, da komisija potrdi vzpostavitev koridorja. Kot veste, smo sedaj v fazi drugega branja in razlika med stališčem Evropskega parlamenta in stališčem sveta je naslednja. V predlogu sveta je kar nekaj koridorjev, ki bi se vzpostavili, ko bo ta uredba stopila v veljavo. Prišlo je torej že do dogovora o vzpostavitvi devetih evropskih koridorjev. Obstajajo pa tudi še druge razlike med prvim branjem parlamentu in skupnim stališčem sveta. Namreč, kar zdaj v sistemu vse na enem mestu. E, z mojega stališča je to izredno pomembno. Parlament in komisija si želita, da bi se vzpostavil sistem vse na enem mestu, da bi torej obstajala enotna točka, kjer bi prosilci lahko uložili prošno za pretovor, ampak svet misli, da bi te točke vse na enem mestu lahko nadomestili z že obstoječo infrastrukturo, ki jo železniški organi že imajo in da bi bila ta točka vse na enem mestu, samo informacijska točka. Še ena razlika med stališčem sveta in stališčem parlamenta je povezana eh, z definicijo prednostnega tovora. Eh, svet, komisija in parlament to definicijo uporabljajo na različne načine. Mislim pa, da bi se glede toč, te točke lahko zedinili. E, še eno vprašanje. To je povezano s tem, kako se opredelijo prednostne naloge, kadar pride do prekinitev v prometu. E, V prvem branju eh, je parlament želel, da bi, tovo, da bi potniški vlaki imeli absolutno pridnost. Vendar pa svet pravi, da je glavni kriterij eh, za to, da bi dosegli normalen pretok prometa, eh, predvsem kako dolgo je obdobje od trenutka, ko je prišlo do prekinitve prometa, do trenutka, ko je promet ponovno vzpostavljen. Potrebno je torej preučiti, eh, kakšno je to obdobje in potem se določi, ali imajo prednost tovorni ali potniški vlaki. Obstajajo tudi druge sporne točke, ampak to so glavna odprta vprašanja. Eh, kot trenutno kaže, bo Evropski parlament podprl idejo sistema vse na enem mestu. To mislim, da je prava dodana vrednost tega poročila. Kar pa zadeva druge vidike, mislim, da se moramo še naprej pogajati s svetom. Jutri se bo zgodilo prvo srečanje med eh, svetom in poročevalci v senci. Osnutek programa je že bil predlagan eh, in upam, da bomo v prihodnji 25 dneh dosegli dogovor. Najlepša hvala, gospod Marinesku. Gospa Bilbao dobi besedo, potem pa gospod Alkidrav. Torej najprej gospa Bilbao. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je gospod Marinesku zelo dobro povzel trenutno stanje in pojasnil, kje se pojavljajo razlike. Uh, Danes smo se, sta, se sestali in poskušali smo pripraviti celotno različico besedila. Potrebno se je lotiti ideje sistema vse na enem mestu in preučiti, ali bi lahko pomagali pri organizaciji tega, Ampak kar zadeva mojo poslansko skupino, je največja težava v devetih koridorjih v prilogi, ki so torej tam že navedeni. Še vedno čakamo na dodatne informacije in upamo, da bomo v luči teh informacij lahko sprejeli dokončno stališče. Ravno tako upam, da bomo na jutrišnjem sestanku uspeli to razrešiti. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod, gospa Bilbao, gospod Alkedrov. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se poročevalcu za opravljeno delo. Eh, rad bi povedal nekaj zadev v imenu poročevalca v senci za našo skupino gospoda Liberatskega, žal danes ni z nami. Tisto, kar je tukaj po našem mnenju pomembno, je da spodbujamo interoperabilnost v Evropi. Z drugimi besedami, pomemben je sistem ERTMS, ki ga je potrebno postopoma razširiti. To je zelo pomembno v tem konkretnem dosjaju. In tiste države, ki želijo hitro napredovati in ki želijo tukaj ulagati, morajo dobiti prednostno podporo strani Evropske komisije. če si pogledate seznam kompromisnih predlogov, ki jih je pripravil gospod Marinesko oziroma ki jih je predlagal gospod Marinesko kot poročevalec, eh, mislim, da moramo najprej videti, kaj bo tukaj predlagal svet, preden lahko dejansko pride do napredka in preden lahko razrešimo odprta vprašanja. S tem bom zaključil, ampak načeloma lahko rečem, da podpiramo poročevalca, nedvomno pa bo prišlo v zvezi s posameznimi točkami tudi do dvostranskih pogovorov z njimi. Najlepša hvala, gospod Kreme. Najlepša hvala. Eh, zahvaljujem se poročevalcu za intenzivno sodelovanje, podpiramo kompromisne predloge. V zvezi s tremi točkami pa naslednje. Kar zadeva motnje, tam sploh ni mogoče drugačno stališče, kot da se je potrebno čimprej vrniti na običajni vozni red. Nihče ne sme dogmatsko imeti prednosti ali biti v slabšem položaju. Primer, ki sem ga že omenil. Če uh, nek vlak stoji zaradi nesreče in mora čez 15 minut zaradi opravljene vož časa vožnje strojevodja uh, opraviti pauzo uh, eh, in uh, pride do uh, novice, da mora ta nova, vlak čez pet ali deset minut speljati, ker sicer ne bo možno spostavitev eh, sistema, smo v težavah. Torej, eh, tukaj moramo imeti jasne kriterije. Potem pa, kar zadeva sistem, vse na enem mestu. Če se tukaj ne bomo uspeli uveljaviti, eh, bo celotna direktiva pomenila samo, da bomo ostali pri tem, kar smo že imeli in da se ne bo nič spremenilo. Potrebujemo eh, dobre sogovornike in tudi okrožni uradi v eh, mestih, v krajih, v okrožjih eh, se pripravlja na pripravo tega sistema in če se to ne bo uresničilo, ne vem, kaj bomo storili. Potem pa zadnja točka v zvezi s koridori. Do sedaj mi nihče ni uspel pojasniti, zakaj eh, v zadnjih letih koridorjev ERTMS še nismo uresničili in zakaj smo iz šestih koridorjev zdaj naredili devet koridorjev. Ali zato, da bomo stvari uresničili hitreje, ali zato, da bomo lažje imeli zgovori, da smo neuspešni. Uh, Potrebno pa je jasno povedati, da koridori ne predpisujejo točno jasne poti, se ravno zato jih opredeljujemo kot koridorje. Torej koridor od Štokholma do Kevenhauna gre preko Hamburga, Innsbrucka in Palerma. Eh, potem je to nekako hecno. Če bi bil sredi Frankfurt, bi to še razumel, ampak zakaj je potrebno ta koridor speljati preko Hamburga, kjer vemo, da tam sploh še ni eh, vse potrebne infrastrukture in ne vemo, če bomo uspeli izgraditi v naslednjih 20 letih. Eh, in eh, če vemo, da je tukaj veliko težav, ki jih je potrebno še rešiti, potem vemo, da je to neumnost in da je neumno ravnati na tak način. Torej, Prizadevali se bomo za rešitev tega in uložili predloge sprememb. Najlepša hvala, gospod Kancijan. Najlepša hvala, gospod predsednik, in zahvale tudi poročevalcu, ki je opravil odlično delo. Dovolite mi, da omenim dve točki, kjer se navaja napačna dejstva. V prvi prilogi, kar zadeva peti koridor, to ni balsko-jadranska pot, kot je bila opredeljena leta 2006. kot združitev eh, vseevropskih koridorjev 23, 25 in 6, eh, Torej, tukaj je prišlo do napake in to je potrebno popraviti. Eh, potem pa naslednja točka, kar zadeva prednostne naloge. Mislim, da bi bilo dobro, če bi drugače oblikovali besedilo posameznih predlogov sprememb, ki jih je predložil gospod Albertini in ki so bila sprememba bili sprejeti v prvem branju in jih je potem zavrnil eh, svet. V teh predlogih sremem gre za pravice potnikov, kar zadeva tovor. Ko govorimo o upravljanju prometa, je potrebno povedati, da prednostna pravila ne veljajo v um, konicah prometa, kot to opredeljujejo upravljalci infrastrukture v posameznih državah. Uh, Ravno tako prosim poročevalca, da podrobno preuči komentarje v zvezi s harmonizacijo in interoperabilnostjo z drugimi prevoznimi sredstvi, kar zadeva sam vozni park. Kaj ti, ko berem samo besedilo, se mi zdi, da je vse skupaj eh, zelo birokratsko napirjeno, vzpostavljajo se novi organi in upravljanje bo v prihodnje zelo težavno. Hvala, gospod Kancer. Gospod Bark, najlepša hvala. Eh, tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za odlično poročilo, predvsem pa eh, pozdravljam pobudo v zvezi z tovoriškimi koridori, mislim, da bomo s tem izboljšali storitve v tovornem prometu in tudi kakovost. Mislim, da lahko eh, naredimo veliko in da lahko sprejmemo tudi ustrezne politične pobude za to, da eh, bomo premestili tovor na železnice. Če pa si ne bomo eh, prizadevali za boljšo kakovost, potem bo vse to povsem nesmiselno. Mislim, da je potrebno tukaj poskrbeti tudi za politično neodvisnost. Vsi skupaj pa si moramo prizadevati tudi za podjetja, za tovorni promet eh, in jih spodbujati, da bodo na svojo opremo nameščala najsodobnejšo varnostno opremo. Najlepša hvala, gospod podpredsednik je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, čestitke poročevalcu, imam pa tri pripombe, ki bi jih želel podati. Najprej. Načelo tovornih koridorjev eh, je, da bi pospešili in olajšali prevoz tovora po eh, železnici. In sprašujem se, kako bi lahko stvari uredili tako, da bi eh, prednost dobil potniški promet. Seveda eh, gre v času prometnih konic za drugačne razmere, ampak gre tudi za to, da poskušamo spodbujati eh, tovorni prevoz in če bomo dali prednost potniškim vlakom, eh, bo to eh, kontraproduktivno. Potrebno je zagotoviti tudi, da bodo operaterji, torej železniška podjetja, lahko intervenirala, kajti. To je izredno pomembno in če se navežem na to, kar je že bilo rečenega, če se vsi strinjamo in pravimo, da mora za tovorni promet uh, veljati enak varnostni režim kot za potniški promet. Uh, mislim, da je potrebno marsikaj postoriti in tudi povedati, kar zadeva vozni park, kajti bolj, ko optimiziramo uh, tovorni promet in ga mešamo s potniškim prometom, eh, bolj pomembna bo varnost tovornega prometa, tudi kadar je govora o potniškem prometu. Trenutno prihaja do precejšnjih razhajanj med voznim parkom za potnike in tovor in to je potrebno jasno opredeliti v besedilu. Gospa majster. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala poročevalcu v imenu skupine Alde za upravljeno delo. To poročilo ni enostavno, kajti tukaj gre za to, da bi tovorni promet v Evropi zasnovali še bolje kot eh, do sedaj. Govorimo o intermodalnosti, želimo spraviti več tovora na železnice, vendar pa je država v tem, da v Evropi ne uspemo ničesar urediti. Eh, tudi v Evropskem parlamentu ne uspemo ničesar zasnovati, ker če države članice tega nočejo uresničiti. Eh, v Nemčiji je naprimer eh, deloma nepredstavljivo, da bi dobil tovorni predmet prevoz prednost pred potniškim, to bi pripeljalo do zloma sistema in zato moramo tukaj zelo pozorno preučiti, kaj želimo doseči, kakšne bi bile potencijalne rešitve za tovorni promet in kaj je dejansko mogoče uresničiti v državah članicah. In uh, doseganje tega ravnovesja uh, je nekaj, čemu se bo moral pročevalec uh, eh, posvetiti, vsaj sama to pričakujemo od njega. Najlepša hvala. No v imenu komisije je z nami gospod Kastaleti. Yes, Najlepša hvala, gospod predsednik, in lepo zdrav vsem. Naj uh, ostanem pri splošnih zadevah. Ob začetku drugega branja tega zakonodajnega predloga še enkrat potrjujemo, kako uh, pomemben je z gospodarskega in industrijskega vidika ta predlog. Kriza je izredno prizadela tudi železniški in predvsem tovorni sektor. Prihaja do upada eh, tr, eh, moči tradicionalnih uporabnikov, naprimer eh, kemijske in drugih vrst industrije. Eh, In eh, podat, torej, kazalci so vse slabši od eh, srede leta 2008 in kaže, da se vračamo na vrednosti, ki smo jih dosegali v začetku 90-ih let. Eh, kljub tej situaciji pa moramo povedati, da se je potrebno eh, naučiti določenih eh, lekcij in ponovno oživiti tovorni železniški promet. Gre za eh, izrazito mednarodno usmerjen promet in zelo pomembna je visoko kakovostna infrastruktura na evropski ravni. Tu, eh, to je tudi tisto, kar eh, uporabniki vedno znova zahtevajo. Dobro, eh, interoperabilnost preko meja je tudi ključnega pomena in zato, če naj tovor. Eh, pri tovoru železnica konkurira z drugimi sredstvi, je kakovost infrastrukture ključna. Kar pa zadeva razmere v svetu, eh, tukaj želimo razbliniti določene pomisleke oziroma dvome, ki se pojavljajo. Nekateri nasprotujejo temu predlogu in ambicioznosti, ker pravijo, da bi to nasprotovalo Eh, določenim načelom konkurence, sploh kar zdeva lokalne in regionalne storitve. Komisija to zavrača in mislimo, da je to napačno razumevanje našega predloga. Mislimo, da je potrebno na ustrezen način ponujati zmogljivosti, tako da bomo pokrivali potrebe tako potnikov kot tovora. Tovorne storitve ne smajo konkurirati potniškim storitvam, ampak cestnemu tovornemu prometu. Uh, Nekateri zagovarjajo status quo in eh, primat tržnih sil, vendar pa eh, večinoma eh, gre tukaj za privilegiran odnos z nacionalnimi upravljalci infrastrukture in to ni pravi pristop. Prizadevamo si za preglednost in predvidljivost, zato moramo biti odprti za vse stranke, ki so pripravljene na naložbe naš predlog vključuje ključne elemente za kakovost prometa na mednarodni ravni. To vključuje tudi sodelovanje med operaterji, eh, naložbe, zanesljivost, eh, zmogljivosti, ki so namenjene tovoru, usklajevanje eh, med upravljalci infrastrukture in nediskriminatorni dostop do koridorjev svet eh, podpira načela eh, predloga komisije, vendar pa poskušajo razvodeniti določene elemente, naprimer izbor eh, koridorjev in prednostne naloge, kar zadeva prevoz blaga. Tu so še drugi elementi, naprimer zahteva po uporabi sistema vse na enem mestu, ki jih svet povsem uh, briše iz tega poročila. Komisija misli, da eh, je stališče sveta skladno z prvotnim namenom komisije in upamo, da bo prišlo do čim hitrejšega sprejetja tega zakonodojnega predloga. V drugem branju so upoštevana vsa stališča komisije in Mislimo, da so tudi ambicije parlamenta kot so zakonodajalca skladne s tem ciljem. Uh, gospod Marinesko, najlepša hvala, gospod predsednik. Kot sem uh, že dejal, predlog sveta vsebuje nekaj novega, namreč predlog, uh, priloge, v katerem naj bi se takoj uh, odločili za določene uh, koridorje. Strinjamo se, da lahko to podpremo in zahvaljujem se pročevalcem v senci in vsem kolegom, ki so spregovorili v podporo mojemu predlogu. Strinjamo se s predlogom, ker se nam zdi, da bomo na ta način prišli do najhitrejšega izvajanja. Če se strinjamo s koridori in s potekom koridorjem ter pod pogojem, da ti izpolnjujejo pogoje za to, da lahko postanejo tovorni koridori, lahko nadaljujemo z delom. Imeli bomo sestanek, kjer bomo specifično razpravljali o tej Eh, prilogi. Potrebno pa je upoštevati tudi to, kar so povedali gospod Kancijan in drugi kolegi. Eh, torej, vse te vidike bomo obravnavali tudi na eh, prihajajočem sestanku, kar pa zadeva samo birokracijo. Poročilo vnaša tovorne koridorje, ni govora o voznem parku, niti ni to poročilo o interoperabilnosti. To je posem naravno. Sploh, če, gled, sploh glede na to, da uh, imamo tukaj zelo ambiciozne načrte, kar zadeva tovorne koridore. Potrebno bo sprejeti tudi določene institucionalne korake. E, imeli bomo dva odbora, ki bosta e, vodila oblikovanje in mislim, da bodo, bosta ta dva odbora dejansko prispevala k bolj učinkovitemu upravljanju koridorjev. Kar pa zadeva prednostne naloge, mislim, da v času običajnega prometa ne moremo dajati prednosti tovoru. E, sploh, če gre to na škodo potniškega prometa ali pa obratno. Pripričan sem, da obstaja nek način, da najdemo uh, rešitev. In uh, obe kategoriji bosta lahko potekali čez dan brez težav. Če pa obstajajo kakšne eh, prometne težave, bomo jasno morali najti rešitev. In prepričan sem, da Eh, bo najboljša metoda tista, ki bo prinesla najhitrejšo rešitev. Komisija je predlagala kar nekaj različnih predlogov, ampak zdaj eh, bomo končno imeli zelo jasno, jasne časovnice. Če nekdo želi vzpostavitev koridorja, mora komisija na to zahtevo odgovoriti v šestih mesecih, koridor pa se mora uresničiti najkasneje v dveh do treh letih. In to mislim, da je najboljši način, da pridemo do rezultatov. Najlepša hvala kolegom za podporo in upam, da bomo čim hitreje eh, dosegli uspeh. Najlepša hvala. 22. in 23. marca bomo naslednjič obravnavali ta dosje. 3. maja bomo obravnavali predloge sprememb. Glasovali bomo 4. maja v odboru. Za juni pa je predvideno glasovanje na plenarnem zasedanju. Dobro. Sedaj pa prekinjamo do 10 do 4, ko bomo opravili glasovanje v zvezi z naslednjo točko. Imate torej dobro priložnost, da odidete po svojo glasovalno kartico, če nimate seboj. Torej glasovanje o 15.50. Žal ne moramo začeti prej, ker gre za glasovanje. Hvala. Tako, gospe in gospodje, prosim, usedite se na svoje mesta. Začeti moramo ura je desetno. Torej, gre za osnutek poročila o pristojbinah za varovanje v letalstvu. Poročevalec je gospod Leichtfried. Smo pripravljeni na glasovanje. Matjas? Rad bi vas, vas opozoril, opozoril, da je bil 69. predlog spremembe umaknjen. Torej, 69 gospoda Marineska. Prav. Sedaj prvi člen, prvi odstavek, 43. predlog spremembe. Gospoda Marineska, tudi to, tudi ta je bil umaknjen, tako da začenjamo s 46, 47, 49, ki so identični. Koh, kun in najala se in deralvares. Vsi, ki ste za, proti, vzdržani, Zavrnjeno. Uh, Naslednji 45 Itala za proti vzdržani zavrnjeno. 44 Devera Kumaknen, 7 poročevalca za proti, vzdržani, sprejeto. 48 brezpredmeten. 51 Ayala Sender Alvarez za proti vzdržani zavrnjeno 53 k drugemu členu Ayala Sender za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 je bil umaknjen, 54 glasovanje po delih. Predlog spremembe Marineska, prvi del je celota razen besed serving the same city or conurbation drugi del pa vključuje te besede. Torej, prvi del brez teh besed za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi člen, poročevalec 8, Ferber 55, identična za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9, poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto. 56 Danelis kot dodatek za, proti, vzdržani sprejeto drugi člen točka DA novo, deset, deseti predlog spremembe poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajsti poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 odpade. 12 poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 13. Poročevalec za, proti, vzdržani sprejeto. 14. Poročevalec za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog A. Gre za peti člen odstavek 2a. Za. proti, vzdržani, sprejeto. Gospod Leichtfried. Če mi dovolite, bi omaknil 15. predlog spremembe. Da, to vam bomo dovolili. Tako da sedaj predlogi spremembe od 58 do 61 ki so identični, da lahko glasujemo vseh skupaj, torej kdo je za? Poročevalec? Nisem prepričan, gospod predsednik. A ne, je v redu, se opravičujem. Torej glasujemo o vseh skupaj od 58 do 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16, poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. 17, poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 18, poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 62, četrti člen, 4a, novo, aerosender, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 Albertini za, proti, vzdržani, preverjamo, mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverjamo. Torej, 63. predlog spremembe, gospoda Albertinja, člen 4, odstavek 4a. Glasujemo konec glasovanja. <laughs> Favor, 19 za, 19 proti. To pomeni zavrnjeno. Ne, ne bomo ponavljali. Mi je prav žal. Torej ne bomo ponavljali. ne bom ponavljal glasovanja samo zaradi tega, ker je bil izid tesen. Vendar pa, če njena naprava ne deluje. Ne. Tega ne morem storiti, lahko pa ponovno vložite predlog spremembe na plenarnem zasedanju. Koliko glasov imamo v EPP v tem trenutku, pri tem glasovanju? We don't, we don't it, yeah, ne vemo več. Je že konec. Torej, moj predlog je, da to ponovno vložite na plenarnem zasedanju in potem se bo plenarno zasedanje odločalo ponovno. Če sedaj ponavljamo, bomo vedno prišli do tega, da ko bo ta zani zid, da bomo ponavljali. Vendar pa bile so težave z napravo in to lahko povemo po glasovanju. Vote, how many, how many... Sedaj bomo testno glasovali. Testno bomo glasovali, glasujemo, glasujemo, testno glasovanje. Working, Ali vaša naprava deluje? Da. Torej, rezultat je veljaven. E uh, no. Brian, še ena drugačna stvar. Imam svojo kartico in ko vložim to napravo, sem to sam, jaz sam, na ekranu pa je napisano Smith, torej nekaj ni v redu. Matches? Yes, no. To je flamsko za Sturks, pravi gospod predsednik. Ali lahko prosim preverite, gospod predsednik, koliko socialistov glasuje v tem trenutku? Well, as far as we are aware, there's, it's, the socialists are within their quota. Kolikor vemo, so v sklopu svoje kvote. Gospod Groš pravi, da je en socialist preveč. Edini, ki je bil preveč, je bil nekdo od zelenih. Ne želim ponavljati glasovanja, ker bo to presedan za celotni mandat. Če bomo po vsakem glasovanju ponavljali samo zaradi tega, ker določena naprava ne bo delovala, potem to ni dobro. Torej, če ne želite, ne spremete odločitve predsednika, potem lahko to storite kje druge in lahko ponovno vložite predlog spremembe na plenarnem zasedanju. In boste videli, kako se bo plenarno zasedanje odločilo. Nadaljujemo. Predlog spremembe 19. Četrti člen, odstavek 4b. Še na to točko? From... Gospod Groš je preštel 12 poslancev iz S in D, glasuje pa jih samo 11. Predsednik, torej nismo imeli označeno, da bi glasovalo preveč socialistov, samo en od zelenih je bil preveč. Torej, predlog spremembe 19, trije deli. Alde je zahteval glasovanje po delih. Prvi del, a member state supervisory authority or, drugi del, there is conducted by that authority in tretji del, the procedures and transparent. Torej, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto, 20 poročevalec za, proti, vzdržani, preverjamo, predlog spremembe 20, 20, Glasujemo. Has everybody voted? One green to... Ste vsi glasovali? En glas zelenih preveč. Gospod Kramer, ste vsi zadovoljni s svojimi volilnimi napravami, s svojimi prsti? <laughs> Konec glasovanja. 16 za, 24 proti, zavrnjeno. 64 gospod Zasada za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti člen, odstavek 1BA, novo, poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 66, gospod Marinescu, dva dela, prvi del do more stringent measures due to, drugi del od tam naprej za prvi del, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24. Ali je ta brezpredmeten? Da. Prehajamo na peti člen, drugi odstavek. 25. predlog smembe poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 26, poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. 67, gospod Groš, postopkovno vprašanje. Ja, da, gospod predsednik, prosil bi, če se strinjate, da bi avtorica razložila ta predlog spremembe kajti v EPP tega predloga ne razumemo. Na kratko, če bi bilo mogoče, če dovolite. Gre za 67. predlog spremembe kolegice Enis Plešat. Torej, zdi se, da obstaja nekaj zmene, gospa Enis Plešat. Da, proračevalec je proti na nasvet Evropske komisije, vendar pa bi ustrajala da bi to podprli. Nimam pa celotne obrazložitve sabo, gre pa za učinkovitost in uspešnost, ki je odvisna tudi od varnosti. Torej, pozivam EPP, da glasuje tako kot mi, liberalci. Ne vem, ali je to zadovoljivo, gospod Groš, vendar pa obrazložitev je. Judge, Brian, o tem ne moreš ti soditi. Prav. Gospod Groš. Bova morda ob kavi še spregovorila o tem bolj podrobno. 67. Torej, 67, en izplešar, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 27. Poročevalec za proti vzdržani. Sprejeto. 28. Poročevalec za proti vzdržani. Sprejeto. 29. Poročevalec za proti vzdržani. Sprejeto. 68. Poročevalec za proti vzdržani odpade, 69 je bil umaknjen, 70 je brezpredmeten zaradi 29. Sedaj smo pri 30. To je šesti člen drugi odstavek poročevalca za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 71. Gospa Henis Plešar. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto tukaj je bilo bolj jasno, torej 73. En izplešan za, proti. Preverjamo. Preverjamo 73 predlog spremembe. Gospe je en izplešan. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 za, 14 proti, sprejeto. 72 je tako brezpredmeten, 74 marinesko za, proti, vzdržani, preverjamo tudi tega, 74, gospod marinesko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjen. 20 za, 20 proti. 75 zasada za, proti. Preverjamo tudi tega. 75 zasada. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 20 proti. Tudi ta predlog spremembe je zavrnjen. 76, gospod Koh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77, zasada, za, proti, vzdržani, sprejeto. Čen 8, odstavek 1a, novo, 31, poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 Tremosa in Balčels za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 79, gospa Devejrak, za, proti, vzdržani, sprejeto. 80, Tremosa i Balčers, za, proti, vzdržani, sprejeto. 34, poročevalec, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 35 poročevalec za, proti, vzdržani sprejeto 36 gospod Albertini za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa vodne izjave. Predlog sprememba 1, vodna izjava 1 poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto 37, Lichtenberger, Kramer, Duran za, proti, vzdržani, preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno, da pa preverjamo. 37, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 za, 24 proti, zavrnjeno. 38, Lichtenberger, Kramer, Durand za, proti, vzdržani, enaka večina, zavrnjeno. Drugi poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 39, brezpredmeten, 40 je bil umaknjen, 41 kot dodatek, tremosa za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava 5, predlog smembe 3, poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. 4, poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, poročevalec za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. 42, gospa Jala Sender in gospa Alvarez za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In šest poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto. sedaj pa končno glasovanje o zakonodajnem predlogu, kot je bil spremenjen. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 36 za, nihče proti, 4 vzdržani. Sprejeto. In sedaj še glasovanje o zakonodajni resoluciji. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 5 vzdržanih, nihče proti. Sprejeto. Čestitke gospodu Leichtfriedu. Next item on the agenda. Naslednja točka na dnevnem redu. Michael, yeah, you have point of order. Hey. Mihajl, postopkovno vprašanje. Še enkrat bi rad povedal, gospod predsednik, ko ste dejali, da so zeleni imeli glas več. V tej dvorani vidim samo tri zelene in imamo tri glasove, tako da se mi zdi nemogoče, kako se je to zgodilo, ta četrti glas, odkot je prišel. Ich habe auch nicht zwei Karten. Gospod Kramer, lahko vam povem samo to, kar vidim na svojem ekranu. In tam je bilo zapisano, da je bil glas zelenih preveč. Ne dvomim o glasovanju, vendar pa rad bi razčistil, odkot ta napaka. Bomo preverili. Morda je to bil flamec gospod Smith, kakorkoli že. Zabeležili smo si, kar ste dali in bomo preverili. Pri testnih glasovanjih je seveda potrebno biti si čisto na jasnem. In to bomo torej preverili. Naslednja točka na našem dnevnem redu preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu, gospa De Veirak. Uh, Ali imamo predstavnike organizacije žrtev tudi v občinstvu? Preden začnemo z razpravo, bi rad pozdravil predstavnike združenja FENVAK, Združenja žrtev v nesrečah. To so predstavniki družin, ki so, dole, ki so bili v nesreči Air France in tudi ostalih. Pozdravljamo vas na tem zasedanju, seveda pa vam želimo izreči globoke iskreno sožalje zaradi izgube bližnjih. Torej še enkrat, vso naše sočutje imate za izgubo svojih najbližjih v teh nesrečah. Tako, sedaj pa gospa Deverak, da nas uvede v to poročilo, prosim. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Tukaj gre za delovni dokument in ko sem pripravljala ta dokument, sem se posvetovala z veliko ljudmi, z organizacijami in tudi z družinami žrtev nesreč. Nekateri so danes z nami. Rada bi jih pozdravila in se jim zahvalila za to, da so z nami. Skupaj z vami, gospod predsednik in ostalimi člani, odbora smo obiskali preiskovalni urad v Britaniji in v Franciji in o tem bo povedala nekoliko kasneje. Vsi ti sestanki so pokazali, da sicer gre za kompleksno zakonodajo, s katero se ukvarjamo, vendar pa še vedno nismo zagotovili varnosti na vseh področjih. Naj sedaj uvedem v svoj dokument. Najprej, kar se preiskav po nesrečah tiče, seveda, potrebno je izvesti preiskavo in to morajo izvesti pristojni organi, da bi ugotovili vzrok nesreče in da bi zagotovili, da se nesreča ne bi več ponovila. Preiskave moramo izvajati neodvisno in objektivno, tako da ne bo prihajalo do vrzeli v varnostni mreži. Imamo pa kar precej razlik, kar se uradnikov, ki so odgovorni za to, tiče v različnih državah članicah. Komisija ni prišla do logičnega zaključka. Oziroma je prišla do logičnega zaključka in bi bilo dobro, če bi imeli takšno mrežo inšpektorjev, ki se ukvarjajo s preiskavami. In potem imamo tudi seznam njihovih nalog. Gre za, naprimer, dobre prakse, za usposabljanje in tudi za nadzor. Rada pa bi izpostavila, da tukaj ne gre za novo agencijo, ne gre za pravno osebo, tako da ne želimo dodati dodatne birokracije. Želimo pa izboljšati to, kar imamo in kar počnemo do sedaj. Želeli bi si, da bi vse skupaj bilo formalizirano, da bi izboljšali varnost in tudi izboljšali preiskave. Imamo dva ali tri centre, ki so odlični, veliko boljši od drugih, radi pa bi seveda, da bi vsi preiskovalni centri bili na tem višjem nivoju. In takšna mreža bi lahko bila sredstvo za to, da bi vsi pristojni organi upravljali delo visoko kakovostno. in da bi imeli resnično dobre preiskovalne organe. Seveda si ne želimo dvomiti o objektivnosti te mreže in tudi ne želimo izgubiti možnosti, kot so zakonodajalci, da se odločamo o teh mrežah. Sodelovanje Evropske agencije za varnost v letalstvu EASA v EU izdaja certifikate in je nadomestila države članice in je ena pomembnih dejavnikov na tem področju in imajo tudi veliko strokovnega znanja, tako da lahko pomagajo inšpektorjem. Vendar pa vseh 27 organov ima na voljo veliko znanja in izkušenj. EASA ima po drugi strani manj izkušen, ker obstaja precej kratek čas. Prišlo je do zmede, kdo je pravzaprav odgovoren za kaj pri preiskavah od ustanovitve te agencije. Osnutek zakonodaje pravi, da bi morali imeti jasno strukturo za dodelitev pristojnosti. EASA pa naj ne bi imela vpliva na preiskave ali naj ne bi mogla izvajati usporednih preiskav, kajti oni so odgovorni za certificiranje letal in seveda zato ne morejo torej biti tako razsodnik kot sodelovati v preiskavah. Vloga EASEA, e to je zajeto v 13. členu, prilogi 13. kao. In želela bi bolj jasne opredelitve za vlogo EASA, da bi si bili bolj na jasnem. Torej, vedno bi morali spoštovati to, kar je zapisano v prilogi 13. Mnogi menite, da je vloga EASA ključna, vendar pa gre za pravno vprašanje. Najti moramo pravo terminologijo, da bomo zelo jasni, kar se strukture tiče. In mislim, da ne smemo zabresti v to. To ni najpomembnejša točka. Potem usklajevanje preiskav in sodnih postopkov. Gre za kar nekaj možnosti, kar se spremljanja sodnih postopkov tiče. Najprej moramo biti gotovi, da so preiskave popolnoma neodvisne in objektivne. Nismo vedno gotovi, da je to res. Veliko informacij, ki jih zberajo varnostni organi, tu lahko gre za pogovore, za analizo podatkov na kraju nesreče. Vse to je zelo pomembno. Tisti, ki so udeleženi v nesreči, se morda bojijo, da bodo to, kar so povedali, predali sodnim organom in zato ne želijo sodelovati. Seveda to ne pomaga pri ugotavljanju natančnega vzroka nesreče in poteka dogodkov. Pravni značaj preiskave je seveda pomemben. Dati moramo na razpolago vse informacije, ki jih imamo na voljo in moramo najti ravnoteže. Če imamo prevladojoč javni interes, to je spet precej ohlapen koncept in tukaj tudi lahko prihaja do velikih razlik. Naprimer, v nesrečah, kjer je izgubilo življenje veliko ljudi, potem smo pravzaprav v situaciji, ko ni zaščite informacij, ker gre za prevladojoč javni interes in je zato potrebno vse informacije dati na razpolago. Vse, kar lahko pomaga pri nudenju dokazov, pa moramo seveda posredovati naprej. Kar pa se ostalih elementov tiče, kot so zabeležke tistih, ki so bili, naprimer, udeleženje v nesreče pa bi ostalo tajno. In potem bi seveda tudi morali urediti, kaj bi naj, kateri podatki bi naj ostali zaupni in kateri ne. Osnutek ne gre dovolj daleč, kar se varovanja podatkov tiče. Zato mislim, da je potrebno to še urediti. Potem pa še pravice žrtev in njihovih sorodnikov. To je naslednja točka gre za težavo s znamom potnikov. Zelo pomembno je, da imamo rok, kajti sicer bi lahko prihajalo do zlorabe, kot se je to zgodilo v nedavnih nesrečah. In to je pomembno za naše državljane. Letalski prevoznik bi moral zagotoviti seznam potnikov v eni uri po nesreči. sem za to, vendar pa moramo biti realistični, kar se časa tiče. Včasih letala vzletajo z letališč, kjer po noči letališče niso odprta, kjer tudi letališko osebe ali osebe letalske družbe, na primer, ni na razpolago 24 ur na dan. Tako da moramo biti realistični. Vidim dve možnosti lahko prosimo letalske družbe, da posreduje seznam potnikov glavnemu štabu, torej svojemu centru. Tega si letalske družbe ne želijo, vendar pa to bi pomenilo, da bi ta seznam imeli na voljo v eni uri. Druga možnost pa je, da bi imeli dva različna tipa. Lahko bi imeli 30 minut za določene lete, kjer bi se z nami bili dostopni, potem pa druga možnost dve uri za tiste primere, kjer se z nami niso tako enostavno dostopni. In potem kako informirati družine. Zelo veliko je klicev po nesreči in težko je, naprimer, tudi vedeti, komu sporočiti informacije v ZDA je sistem tak, da potnike prosijo pri rezervaciji, da dajo ime kontaktne osebe v primeru nesreče. In spet, tukaj bo potrebno ugotoviti, kako lahko to storimo, tako da bi spoštovali varovanje podatkov, kot je to urejeno v EU. Prav tako bi rada več informacij za družine, kar se razvoja preiskav tiče. Obveščati bi jih morali pred drugimi o teku preiskav in bi torej morali te informacije dobiti pred širšo javnostjo. to bi lahko storili s pomočjo organizacij, ki nudijo pomoč sorodnikom žrtev. V osnutku je omenjena tudi pomoč žrtvam in sorodnikom žrtev. Letalska družba je seveda prvi posrednik za družine in mora imeti načrtu primeru nesreče. Tukaj mora biti zagotovljena tudi psihološka pomoč in imeti mora tudi kontaktno osebo, s katero lahko stopijo v stik žrtve in družine žrtev. Tako je bilo tudi v Franciji. Imeli so telefonsko številko ki je bila dostopna 24 ur na dan. In tudi v Združenem kraljestvu obstaja možnost, da kadarkoli pokličete na določeno telefonsko številko glede določene nesreče. To je zelo dobro za sorodnike in morda se tako lahko razširijo tudi še dodatne informacije. prav tako je tako zagotovljena boljša pomoč, kajti gre za izgubo bližnjega in tukaj je sorodnike potrebno podpirati. To so moje glavne zamisli glede tega osnutka. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Deverak, gospod Groš in potem Alka Drugi. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govoril bom francosko. Eh, to pomeni, da bo moja kolegica lahko neposredno poslušala. Čestitam ji za poročilo, mislim, da je zelo tehnično, ampak tudi zelo občutljivo. Uspelo je doseči ravnotežje. To ni vedno enostavno, kajti dokument poudarja pravico do, vpraš do postavljanja vprašanj in upam, da nam bo uspelo dobiti tudi nekaj odgovorov. Strinjam se z vami v zvezi z omrežjem. Mislim, da ne bi izboljšali varnosti, če bi ponovno nacionalizirali to omrežje. Mislim, da moramo tudi ustrezno opredeliti vlogo EASA. Tukaj je jasno navedeno, da govorimo o posvetovalni vlogi. Natančno moramo opredeliti njihovo vlogo, zato da ne pride do prikrivanja pristojnosti. Hitrost zagotavljanja informacije in tudi zanesljivost informacij sta zelo pomembni. Mislim, da bi morali biti nekoliko bolj jasni v zvezi s tem, kajti mislim, da hitrosti ne bi smeli doseči za ceno zanesljivosti teh podatkov. To je zelo pomembno. Pomembna je tudi seveda zaupnost, ampak v okviru določenih meja. Kajte, oseba, ki jo to zadeva, ima pravico do ustreznih podatkov in informacij. Pri tem pa moramo pustiti ob strani vprašanje zasebnosti in zudnjega sveta. Tukaj moramo stvari ločevati. Kar zadeva težavno razmerje med pravnimi preiskavami in varnostnimi preiskavami. Mislim, da imajo varnostne preiskave prednost, ukolikor ne ovirajo morebitnih pravnih postopkov v prihodnosti. večkrat se je zgodilo, da je varnostna preiskava šla nekoliko dlje, kot je bilo pričakovano. In to je pomenilo, da določeni dokazi niso bili več sprejemljivi v pravnem postopku. Varnost ima torej prednost, ukolikor pravni postopek ni na noben način oviran, kajti ljudje imajo na vse zadnje pravico do pravičnosti. To je tudi bistvo. Mednarodni vidik je tukaj že bil omenjen in mislim, da v okviru evropskih in mednarodnih sporazumov imamo dobro osnovo za to, da zagotovimo enako storitev za ljudi, ne glede na to, ki so. To so moje uvodne izjave. Zahvaljujem se poročevalki za zelo dobro delo. Hvala, gospod Alkadruj. Hvala lepa. Tudi sam želim čestitati gospe Deve Irak. Čestitam ji za pristop in za odlično upravljeno delo dokument, ki ga je sestavila, je izvrsten. Imam pa nekaj pripomp, kar zadeva omrežja. Strinjam se s poročevalko v zvezi s tem. Mislim, da ne bi smeli narediti koraka nazaj. Ne bi smeli ponovno nacionalizirati izvajanja preiskav. Mislim, da bi to omrežje lahko bil samo gradnik in Dolgoročno bi lahko imeli kak biro ali agencijo, vendar zaenkrat mislim, da bi morali imeti omrežje, ki je dovolj trdno in dovolj učinkovito. In omrežje, ki je sposobno izvajati preiskave na visoki ravni v vseh državah članicah. Zato moramo natančno opredeliti, kakšna je vloga in kakšne so naloge takšnega omrežja. Mislim, da bi lahko poskušali doseči neke vrste soglasja v zvezi s tem. Drugič, kar zadeva EASA pravite, da bi morala imeti posvetovalno vlogo. Mislim, da se moramo odločiti, kako bo EASA vključena v preiskave. Morali bi poiskati način, kako bi EASA lahko bila neprestano obveščena o razvoju dogodkov. Pri preiskavah nesreč se zelo veliko izve, To so stvari, ki so lahko zelo pomembne za naloge EASE e. pri njenih preiskavah, zato se lahko tudi EASE e veliko nauči od teh preiskav. To moramo upoštevati, kar zadeva pravice potnikov. Podatki in informacije so zelo pomembni za družinske člane, ko pride do nesreče. Zato mislim, da moramo dobro premisliti o tem vprašanju, da bi imeli osebo odgovorno za stike, ki bi jo navedli ob rezervaciji, torej osebo, ki bi jo letalska družba potem kontaktirata. To je zelo pomembno. Ampak seznam potnikov mora biti na voljo zelo hitro. Vsaka družba bi prav tako morala imeti krizni načrt. To je zelo dobro in tudi seveda zamisel o točki za stike zelo dobro. In še na koncu statistika. To ste omenili v svojem dokumentu. Mislim, da moramo poskrbeti, da na evropski ravni bolje izkoristimo statistiko. Statistične podatke je treba zbirati, analizirati in ustrezno interpretirati. Zato je nujno potrebno, da države članice izkoristijo že obstoječe zbirke podatkov na ustrezen način, zato da podatke predstavijo na uniformiran oziroma skupen način. Hvala. Gospod Majsner, ja, tudi sama se zahvaljujem gospede Verak za pripravljeno poročilo. Gre za zelo občutljivo poročilo, kajti gre za to, da pride do smrtnih žrtev pri nesrečah in seveda moramo poskrbeti za to, da bomo ponudili svojo pomoč. Eh, poročevalec v senci nažalost danes ni z nami, zato me je prosil, da spregovorim o njegovem imenu. V prvi vrsti je potrebno najprej vedeti in gotoviti, kakšni so vzroki za nesreče. Eh, to je povsem naravno, zato da se lahko potem izognemo eh, temu, da bi se to vrstni dogodki ponavljali. Ravno tako je zelo pomembno, kot je povedal gospod Grož, da se ne zanašamo na nacionalne ureditve in da si. Eh, tukaj prizadevamo za čim boljše sodelovanje, za vzpostavljanje omrežij in seveda je to tudi politično vprašanje, kako se lotevamo te regulacije. Eh, to mora biti seveda predvsem v prid prizadetim podnikom, ki imajo pravico do tega, da si tudi mi priznevamo za izboljšave na tem področju. Uh, omenjena je že bila vloga agencije EASA in mislim, da je tukaj potrebno pojasniti, da ne sme prihajati do konflikta interesov med mrežo, ki jo poskušamo eh, vzpostaviti in med siceršnjim delom eh, agencije EASA, to moramo jasno razmejiti. Eh, ravno tako pa je, mora biti torej EASA vključena v preiskave. Ravno tako pa so pomembni občutljivi podatki, ki morajo ostati tajni. Jasno je, da vseh podatkov ne moremo izdajati. Eh, do tega lahko pride, kadar gre za sodno preiskavo, ampak zaščita podatkov je za nas pomembna in zato moramo tudi tukaj podrobno premisliti o tem, kaj bomo razkrili in ne, če pride do preiskave. Najlepša hvala, gospod Zenki. Takže podjękować e, za e, bardzo ciekawe materiały. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki za zelo zanimive informacije, vendar želim pa tudi izpostaviti nekatere težave. Osnutek zakona, ki ga pripravljamo in za katerega upamo, da ga bo parlament sprejel, je takšen, da ima naslednje cilje. Namreč preiskovanje nesreč v letalstvu zato, da bi lahko s pomočjo rezultatov teh preiskav preprečevali nesreče v prihodnosti. Zato želim povdariti nekaj, kar mislim, da je zelo pomembno, namreč ena od temeljnih stvari. Danes drža države same preizkujejo nesreče. Imajo specializirane agencije oziroma urade, ki preizkujejo te nesreče. če si uradi ali agencije ne izmenjujejo informacij, potem se pojavijo težave. Samo 50 odstotkov držav članic vnaša podatke v centralno podatkovno bazo. Mislim, da je to pomembno iz več razlogov. Vsi vemo, da se nesreče ponavljajo. In dejansko obstaja le nekaj vrst, nekaj več kot ducat različnih vrst letal. Oprema, ki se uporablja, je torej vedno bolj enotna. Zato bi morali razmisliti o tem, kako bi države bolj prisilili v to, da si izmenjujejo podatke. Ne smemo ignorirati dejstva, da imamo podatke samo iz 50 odstotkov nesreč. To je prva stvar. Druga stvar. Žrtve. Žrtve so seveda posledica nesreč. Predlagam pa naslednje. Obdobje za obveščanje družinskih članov mora biti čim krajše. Ne smemo se strinjati z možnostjo, da bi v različnih okoliščinah veljali različni roki. Sistem, ki ga imamo trenutno za obveščanje družine in družiških članov, ni nujno dober. Upošteva določene pravne vidike, ne upošteva pa, naprimer, človeškega dejavnika, naprimer, stike z psihiatri, zdravniki in tako naprej. Hvala. Unsere Schattenberichterstatterin Eva Lichtenberger ist heute auch nicht da. Tudi naša pročevalka v senci, gospod Lichtenberger, ni z nami, ampak eh, lahko poročam, da se zahvaljuje za poročilo in tudi za sodelovanje. Spostavil pa bi dve točki, ki sta za nas pomembni. Najprej je tu peta točka. To točko izredno podpiramo, kajti žrtvam. Eh, ne smemo uh, podaljševati agonije in jih moramo čim prej obvestiti. Uh, pa tudi informacije o odškodninah, to se ne more vleči leta in leta, kadar um, postopki dolgo tečejo in to se pogosto ponavlja, potem ljudje posem uh, izgubijo voljo, torej potrebno je postaviti nek rok, do katerega bodo ljudje vedli ali bodo. Uh, imeli pravico do očkodnine ali ne. Potem pa naslednja točka, eh, ostavek B pod točko 5, tukaj gre za to, da je eh, potrebno posredovati podatke o tem, koga naj se obvesti v primeru nesreče. Torej za, tu gre za osebo, ki pač uživa zaupanje eh, potnika in to podpiramo vendar pa je potrebno te podatke tudi varovati. In imamo težave, naprimer pri sistemu SWIFT, kjer eh, vse podatke brezkompromisno dajemo naprej in ne vemo, kdo vse te podatke dobi. Torej, potrebno je previdno ravnati. Hvala. Gospa Fosler. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospe Devera, kdaj je organizirala tako imenovani predhodni sestanek, kjer smo razpravljali o tem, kaj bo ona danes povedala. Pozdravljam izmenjavo mnen in pozdravljam tudi komentarje gospe De Verak. 25 let sem bila v tej industriji in čutim veliko mero sočutja do tistih, ki so danes z nami. Vendar gledano pozitivno, mislim, da smo se v Evropi v zadnjih 60 letih, pa tudi po svetu, naučili naslednje. Odprte raziskave imamo, ker so preiskovalci neodvisni. Imamo dobro pregled na tem, kaj se je zgodilo, ali je šlo za mehansko težavo ali za človeško napako, kajti vsaka nesreča je individualna. Nikoli se ne zgodita dve enaki nesreči in mislim, da moramo na tem graditi. Temu je namenjena tudi trenutna razprava. Sedaj pa kar zadeva osnutek. Če si ogledamo vprašanje o mreži. To lahko imenujemo kakorkoli, lahko je tudi omrežje, ampak mislim, da bi morali graditi na obstoječem svetu preiskovalcev. Mislim, da ne bi smeli si prizadevati za to, da bi ustvarili nekaj novega in ustvarili novo birokracijo ob tem v smislu, da bi se odmaknili od te lahke in neodvisne strukture, ki jo imamo. Kar zadeva osmi člen. Mislim, da sta to člena 8 in 9, namreč delovna skupina strokovnjakov iz držav članic se je že srečala po uvedbi te uredbe, kaj te obstajali so določeni pomisleki. O tem ne bomo več razpravljali do 28. aprila in mislim, da bi bilo koristno, če bi nam lahko razložili 8. in 9. člen, kajti potem se bomo mi morali odločiti o tem, kar je pred nami. Pozorni moramo biti na konflikt interesov med različnimi akterji. Gre tudi za vprašanje v zvezi z vključevanjem komisije v to. Tukaj ne gre za kritiko, ampak želim samo nekaj pojasnitev, kar zadeva vlogo EASE, e, Evropske agencije za varnost v letalstvu. Kakor je povedala gospa De Verag, mislim, da bi bila posvetovalna vloga primerna. Advisor se piše na koncu z or in ne z er. To je samo slovnična pripomba. Kar zadeva Čikaško konvencijo, tukaj govorimo o mednarodnem potovanju in o mednarodnih pravilih. Zato moramo biti zelo previdni pri ubeseditvi. Ubeseditev mora biti takšna, da bo pre, prenos v vse mednarodne sporazume mogoč. To želim jasno povdariti. Torej, svetovalec, posvetovalec je dobra beseda. Kar zadeva ulogo posvetovalnega organa. Mislim, da mora biti jasno, zakaj je ločnica med organi v civilnem letalstvu, državami članicami in tako naprej. V okviru priporočil EASA ne bi imela enakih pravic. Tako pač je, tukaj ne gre za osebno stvar. To je pa vprašanje drugega odstavka. Kar zadeva 12. člen, tukaj preučujemo tudi preiskave in pravice v zvezi z dostopom do črnih skrinjic. Mislim, da tega ne bi smeli spodbujati. Jasna pravila obstajajo, zakaj se podatki iz črnih skrinjic ne posredujejo civilnemu eh, organu za civilno letalstvo kar zadeva 16. člen. Posadka lahko postane zaskrbljena, če seveda preživijo to nesrečo. Ampak to niso podatki posadke. Ti podatki ne pripadajo nikomor. Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi to vključili. To so informacije samo za neodvisne organe tudi kar zadeva podatke v zvezi s potniki. Morda bi lahko vključili tudi seznam nevarnih predmetov na krovu. In še nekaj zaključnih pripomb. Kar zadeva pravosodje, to je zelo občutljivo območje, kajti prihajamo iz različnih kultur v zvezi s pravosodjem ko se poglobimo v nekatera težavna področja, imamo različne poglede. Ampak kakšna je vloga pravosodja in sodstva v nesrečah? Skrbi me, da ko bomo preučevali besedilo, da bi lahko pričanja potnikov oziroma pilotov kršila njihove temeljne pravice, sploh če bi šlo za pravne postopke in pričanje, na primer. Tukaj moramo biti zelo previdni. In še zadnja stvar. Kar zadeva poročanje o ponavljanjih. Prvič, ko se je to pojavilo, da, da bom kmalo zaključila. Nimamo tukaj koordinatorja in poročevalcev senci, zato bom spregovorila v imenu obeh. Torej, še zadnja stvar. Kar zadeva razprave o zbirki podatkov in podatkih samih. Mislim, da bi tukaj morali razmisliti o naslednjem. V tem poročilu oziroma v tem odboru smo podarili naslednje. Obvezen sistem poročanja smo uvedli tukaj že pred nekaj leti. Takrat nas je več zahtevalo prostovoljen sistem obveščanja. To v Združenem kraljestvu že 20 let dobro deluje in izkazal se je kot zelo učinkovit sistem. Mislim, da bi si morali to še enkrat pogledati, ko bomo to zakonodajo spravili skozi. To je moja zadnja točka. Hvala še enkrat, gospe Deverak. Mislim, da bomo imeli konstruktivn dialog in upam, da bomo lahko našli pametno rešitev. Kakor pa povem, določene stvari mora komisija še razložiti. Hvala. Mr. Higgins. Gospod Higgins. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam želim izraziti sočutje do tistih, ki so tukaj, ki so utrpeli takšno travmo in takšno agonijo zaradi izgube državčni, družinskih članov. Naša naloga pa je, da poskrbimo, da njihovo utrpljenje ublažimo tako, da jim zagotovimo natančne preiskave, na podlagi katerih bi lahko preprečili nesreče v prihodnosti. Ne želim ponavljati tega, kar je že bilo povedano. Povedane, pomembne pa so neodvisne preiskave in pomembna je vloga varnosti. Pomembno pa je tudi sproščanje podatkov in podatki, kdo je na krovu, ko se zgodi nesreča. Torej, družinski člani morajo biti prvi, ki so obveščeni in ne mediji. Dva vidika tega sta namreč preiskovanje in preprečevanje. Pred nekaj tedni smo imeli tukaj skupino pilotov. Opozarjali so nas na vpliv, kako z več delovnih ur vpliva na zmanjšanje varnosti. Piloti so pod veliko pritiska. Piloti včasih nimajo niti 20 minut časa med enim in drugim letom. Ko sem letel nazaj na Irsko prejšnji teden, sem letel zraven pilota, zraven Air, pilota iz družbe Air Lingus. In največja tema je bila pritisk na pilote. Namreč delati morajo dolge ure in da so pod veliko stresa. To pa vpliva na varnost v letalstvu. Veliko varnosti zagotavljamo na letališčih, naprimer telesni skeneri in tako naprej. Tudi varnost na cestah je, veli, je veliko boljša, ampak pritisk na pilote je zelo velik tudi usposabljanje je vedno bolj borno. Mislim, da bi morali to upoštevati v prihodnih razpravah. Hvala. Alvarez. Gospa Alvarez. Ah, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama želim čestitati poročevalki za odlično upravljeno delo in podariti želim, kako pomembno je to poročilo letalski prevoz je ena najvarnejših oblik prevoza, ampak včasih se vseeno zgodijo nesreče. Seveda menimo, da moramo podpreti predloge, ki so namenjeni temu, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo ob nesreči in kako bi lahko to izboljšali. Pročevalka je na neki točki predlagala alternativo omenja ukrepe, ki bi jih lahko sprejeli za to, da bi ublažili trpljenje družinskih članov, še posebej, da bi jim zagotovili ustrezne podatke na seznamih potnikov. Sama osebno poznam trpljenje ob letalski nesreči, ljudje ne vedo, ali so njihovi ljubljeni bili na tistem letu ali ne. Veliko družb preprosto ne more dati teh podatkov, zato ne morejo pomagati družinam. Zato sama seveda podpiram prvo alternativo. Namreč, da je seznam potnikov na voljo, preden letalo sploh vzleti. Čudno se mi zdi, da, leta, da letalska družba ne bi vedela, kdo je na krovu letala, pod njihovim nadzorom. Zato bi sama ostala pri Čikaški konvenciji, v okviru katere morajo družbe imeti seznam potnikov, preden vzletijo. To bi seveda zmanjšalo oziroma skrajšalo obdobje čakanja ena ura se ti zdi kot sto let, če čakaš na te podatke, dve uri pa kot večnost. Zato mislim, da bi morali te podatke zagotoviti čim prej. Težko ljudje razumejo, da družbe ne vedo, kdo potuje z njimi. Drugič. Mislim, da bi besedilo lahko še izboljšali. Lahko bi navedli tudi predmete, ki so na letalu, nevarne predmete, ki bi lahko poškodovali ali škodovali ljudem, zato bi bil seznam takšnih predmetov dobrodošel. Možni so tudi konflikti med preiskavami in delom pravnih organov. Tukaj je težko najti zadovoljivo rešitev podariti, pa moramo potrebo potem in dokončni cilj mora biti vedno to, da najdemo pot, da bo letalski prevoz varnejši. Voorzitter, dank. Ik zal me werk op een paar gesprekspunten. Hallo, lepa. Kratek bom. Želim povedati samo par stvari. Gospa Deverak, četrta točka, oziroma četrti odstavek podpirate prenos vseh podatkov iz preiskave v pravni del preiskave. Sodeloval sem pri več preiskavah nesreč in opazil sem naslednje. Vladno ministrstvo in sodstvo sta bili kmalo prisotni in sta iskali podatke. To se mi ni zdelo dobro, kajti poskrbeti moramo, da preiskava ostane neodvisna. Veliko pa se moramo tudi naučiti iz teh preiskav, ne pa da smo že takoj pod pritiskom sodstva, ki nam diha za uratnik. Na nizozemskem imamo neodvisni preiskovalni svet ali odbor in podatke posredujemo sodstvu šele oziroma samo v primeru terorizma, umora, uboja in tako naprej. Mislim, da bi morali posredovanje podatkov povezati z določenimi pogoji, ne da bi bilo posredovanje kar avtomatično. Drugič, govorite o določenih nalogah v zvezi s posredovanjem podatkov. Kar zadeva obveznost do obveščanja, mislim, da bi morali temu pripeti določene določena merila. Kajti mislim, da moramo jasno ločevati vlogo sodstva in vlogo varnostne preiskave oziroma preiskave za varnost. Če naprej, ali bo EASA postala neke vrste evropski preiskovalni biro? Ne vem. Mislim, da to ne bi bilo dobro. Mislim, da bi morali biti neodvisni od EASE, kajti v nekaterih državah članicah se pojavlja, pojavljajo razmere, ko ima ena stran preveč vpliva. To, moramo, to moramo upoštevati in EA se mora ostati neodvisna. Gospa Ajala. Hvala, gospod predsednik. Čestitati želim poročevalki. Okay kajti to prvo izmenjavo mnenje pripravila z veliko mero pozornosti. Želim si pobliže ogledati vprašanje EASE. E. Poročevalka je rekla, da pri nesreči to zagotavlja določen, določene podatke. Pri tem pa je treba upoštevati, kako je preiskava organizirana. Sami smo bili priča temu, ko preiskovalni organ ali policijski organi ne zmorejo vključiti vseh ljudi in spregovoriti z vsemi. Morda se lahko pojavijo tudi težave v zvezi z nevednostjo, če lahko rečem, ali nepoznavanjem postopkov. Če se to posreduje EASE, torej bi lahko od te Evropske agencije za varnost v letalstvu zahtevali določeno strokovno pomoč ali tehnične podatke, ki bi jih lahko dobili iz podatkov, ki so jih prejeli, oziroma na podlagi že prej izvedenih preiskav. Ljudje težko razumejo naslednje. Če EASA sodeluje v preiskavi nesreče, potem bi morali vedno zagotavljati podatke. Sedaj pa je tako, da včasih zagotovijo podatke, včasih pa ne. Kar zadeva sezname potnikov in osebe za stik. Am, zanima me, ali mi lahko poveste več o tem, kako se to dogaja v ZDA, v Evropi, vsaj kar zadeva letalske nesreče, je stvar naslednja. Ljudje, ljudi identificirajo na podlagi mobilnih telefonov. To je zelo koristno pri cestnih nesrečah, naprimer. Pri letalskih nesrečah pa je to nekoliko bolj težavno. Morda pa bi lahko nekako identificirali ljudi takrat, ko se ukrcajo. To je zapleteno vprašanje. Ni mi čisto jasno, kako bi ta stvar potekala. Ali koga bi morali poklicati v primeru nesreče. Želim si tudi, da bi preučili, kako bo potekalo posredovanje med letališči in oblasti pri nesrečah, kar zadeva preprečevanje nesreč in incidentov. Proč lahko to preučuje z postopkovnega vidika, ampak za nas bi bilo zelo pomembno, če bi lahko poskrbeli, da se obveščanje in preiskava izvajata tako, da bi preprečili nesreče v prihodnosti. Zveze pilotov nas obveščajo, da obstajajo problemi v tem sektorju in mislim, da bi lahko storili vsaj to, da posodobimo podatke, ki jih imamo in da bi izboljšali sektor na splošno. Gospod Foster, postopkovno vprašanje. Čisto na kratko. Ko govorimo o seznamih potnikov in podatkih in tako naprej, dobrega izgovora ni, zakaj nobena družba ne more imeti seznama potnikov, pred vzletom letala. Nobenega razloga, razloga ni za to. Imamo podatke PNR, ki jih potrebujemo za to. Tudi tovr imajo in torej seznam potnikov. Tega pogovora sploh ne bi smeli imeti. Če pa se nekaj zgodi, potem pa podatkov ne posredujejo, takrat se pojavi vprašanje. Če kdo v tem sektorju pravi, da teh podatkov nima, to ni izgovor. To je tudi v konvenciji ICAO. Dobro. Preden dam besedo komisiji, želim še sam nekaj povedati. V veliki meri se strinjam z gospod Foster in gospodom Vandalenom, kar zadeva vlogo EASE. skrbi me, da ljudje, ljudje EASO vidijo kot enakopravnega partnerja v preiskavah letalskih nesreč. To ne sme biti res. Regulator ne sme biti enakopravni, enakovreden preiskovalec. Konvencija IKAO in Čikaška konvencija in tako naprej navajata, da mora biti EASA posvetovalni organ. S tem sploh nimam težav. Američani bi bili tam, če bi šlo za ameriško letalo, ali francozi, če bi šlo za letalo Airbus. Bili bi tam kot posvetovalci. Jasno bi moralo biti navedeno, da EASA ne more sodelovati v preiskavah, kajti EASA bi morda imela interese pri tem. Morda bi lahko prišlo do nesreče zaradi napak te agencije. Včasih bi lahko torej nacionalni regulatori tudi imeli ulovo pri nesrečah, naprimer črni sezname in tako naprej. Gospode Vera, ki je to zelo zgodaj v svoji predstavi povedala in bila je zelo dobra predstavitev. Namreč, EASO bi morali izključiti iz preiskav posvetovanje, da, ampak mislim, da je to vse. Drugo vprašanje, ki ste jih postavili, ste zadevajo preiskovanje nesreče. To smo videli tudi v primeru nesreče na železnici v Belgiji. V petih sekundah se nekdo pojavi in pove, zakaj je prišlo do nesreče. Običajno v medijih, ampak vedno so ljudje, ki nam poskušajo povedati, kaj se je zgodilo. In mi v prometu se vedno tež borimo proti temu, da bi prehitro povedali, kaj se je dejansko zgodilo. Počakati je treba na uradno poročilo. Zakaj se torej v nekaterih državah še vedno dogaja, da določeno nesrečo da nekatero, da nesrečo razglasijo za prizorišče zločina. Mislim, da moramo se tega lotiti prav. Najprej je treba preučiti nesrečo, to je povzročilo nesrečo in potem, če se pojavi sodni primer, tretje in ne v obratnem vrstnem redu. Kaj ti? V nasprotnem primeru lahko ljudje, ki bi morda vedeli, kaj se je dejansko zgodilo, da se ti ljudje odločijo, da ne povedo tega, kar vedo. In to ni prav. Tukaj mislim na tistega kontrolorja letenja, ki ga je ubil sorodnik umrlega pri tistem letalu, ki je strmoglavilo v Nemčiji nekdo je naredil napako in zato je kontrolor letenja bil ubit. Zato moramo biti zelo previdni pri tem. Odvetnikov ne smemo prehitro spustiti zvajati. Hvala gospe Deverak za njeno poročilo. Poročilo je izjemno in mislim, da smo imeli tudi dobro razpravo. Vendar sam se strinjam s tem, kar je povedalo veliko članov, še posebej, kar sta povedala gospa Foster in gospa Van Dalen. Zelo, zelo previdni moramo biti pri tem. In še posebej, kar zadeva neodvisnost in ločitev EASE od preiskovalnih nalog. Oprostite, najprej komisija. Away, no. Seb Gospod Sebom, komisije, prosim. Ja, vielen dank. Uh, vielen... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej naj se seveda zahvalim poročevalki za današnjo prvo razpravo. Je predložila dokument, ki dejansko uh, nagovarja vsa bistvena vprašanja predloga komisije in um, mislim, da je to dobra podlaga za nadaljne delo. Uh, Mislim, da je bila prva razprava zelo resna in to je dobro, sploh ker obravnavamo zelo resen problem. Odločitev komisije, da po 15 letih obstoja prve uredbe o, oziroma prve direktive o preiskovanju nesreč, eh, predloži nov predlog temeljina dveh načelih. Najprej, gre tukaj za ovrednotenje preteklih pozitivnih, pa tudi negativnih oziroma manj pozitivnih izkušenj, kar po našem mnenju terja zakonodajni odziv na ravni Evropske unije. Drugič pa gre tudi za to, da se je v zadnjih 15 letih zakonodajni sistem skupnosti, kar zadeva varnost v letalskem prometu, uh, Eh, se razvil naprej in mislimo, da se mora to odraziti tudi v spremembah zakonodaje, kar zdiva preiskave letalskih nesreč. Ne bom se odzval na vse zanimive točke, ki so bile izpostavljene in mislim, da so eh, v veliki meri člani mnenja, da je potrebna posodobitev sistema in to tudi predlagamo ključni cilji so predvsem izboljšanje zmogljivosti za preiskave nesreč v Evropi na splošno, predvsem z okrepitvijo omrežja pristojnih organov, ki že danes obstaja, vendar pa je tukaj po našem mnenju določeno pojasniti nekatere vloge, sploh tudi, kar zadeva uh, vidik smiselnosti izmenjave informacij in tudi kar zadeva uh, vire, izmenjavo strokovnjakov in medsebojno usklajevanje. Jasno je, da nekatere države članice uh, so dobro opremljene, kar zadeva to vrstne vire. Uh, Eh, drugi slabše in tukaj lahko to vrstna mreža prispeva k boljši medsebojni pomoči. In potem naslednja točka, ki so jo omenili nekateri člani in sicer v preteklosti je vedno znova prihajalo do konfliktov med eh, preiskavo vzrokov nesreč po eni strani in eh, sodnimi preiskavami, tožilskimi preiskavami prišlo je do oviranja medsebojnih težav. Eh, Eh, in zato je, so tukaj potrebne določene eh, razmejitve in eh, določena pojasnila. Poleg tega gre tukaj tudi za nadaljni razvoj v Evropi. Obstaja agencija, ki se v prvi vrsti ukvarja z varostnimi vprašanji in zato je ustrezno, da pojasnimo tudi razmerje med to agencijo in delom preiskovalcev nesreč. Gospod predsednik, vi in tudi drugi kolegi ste zelo dobro opozorili na potencijalne konflikte, do katerih bi lahko prišlo, če bi bil regulator istočasno tudi preiskovalec nesreč. To je dobro poznana tema, ki se ne pojavlja samo v zvezi z letalskim prometom. Pred leti Eh, je to vrstna razprava potekala tudi v ZDA in eh, tudi tam se je odpiralo vprašanje, kaj lahko preiskuje regulator, kaj preiskujejo eh, preiskovalci nesreč. Potrebno je jasno razmejiti naloge, vendar pa se ne smemo odreči posvetovalni vlogi EAS in sicer iz dveh razlogov. Najprej zato, ker mislim, da ima. Uh, regulator pomembne izkušnje, kar zdaj v preiskave na sreč in lahko s tem da svoj prispevek. Drugič pa je potrebno, eh, da je ta agencija tudi pravočasno obveščena, zato da lahko eh, z ustreznim delom na svoji strani prispeva k preprečevanju podobnih nesreč. Potem četrta točka. Varnostna priporočila če se tekom preiskave vzrokov nesreče pokaže, kateri vzroki so bili odločilni za to nesrečo, potem je potrebno na podlagi tega izreči priporočila. Preden, eh, še preden pride do spremembe ustreznih določil v zakonodaji, eh, Tu je element, ki morda danes ni bil dovolj izpostavljen in v tem kontekstu predlagamo spostavitev podatkovne banke, ki bi bila dostopna vsem pooblaščenim osebam. Eh, potem so tu še pravice svojcev žrtev, eh, kadar pride do nesreč, vedno znova se dogaja, takoj po nesreči. Eh, da pride do težav, kar zadeva sezname potnikov, naprimer. Tukaj mora priti do izboljšav. Mislimo pa tudi, da je potrebno izboljšati možnosti svojcev nesreč, da pridejo do informacij eh, oziroma do dostopa do informacij v zvezi z nesrečo, ne da bi to uh, Eh, kakorkoli oskrunilo varstvo podatkov. Sicer pa mislim, da eh, večina članov podpira naše zastavljene cilje. Eh, sem in tja smo zaznali tudi določene dopolnilne oziroma svarilne glasove in samo še informacija v zvezi z razmerami oziroma stanjem v svetu. Svet pa španskim predsedstvom eh, obravnavata predlog in ministerski pre, eh, svet naj bi že pripravil svoje stališče. Vsekakor pa gre tukaj za temo, kjer boste seveda na določeni točki tudi parlament in svet morala med seboj razpravljati. Najlepša hvala za vašo pozornost in zahvaljujem se vam za zelo plodno razpravo. Okay, Christine, Najlepša hvala. Uh, želi poročevalka še kaj dodati? Ja, morda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom se odzivala na vse, kar so kolegi povedali, kaj ti e, številni kolegi so prispevali k razpravi in zato sem hvaležna. Obstaja splošni konsens, e, kar zadeva omrežje. Uh, gospa Foster in gospod Vandalen uh, eh, sta eh, tukaj podala svoje točke in tudi sama si ne želim, da bi tukaj spostavljali novo raven birokracije. Sveda si želimo, da bi bile stvari za svojce kar se da neboleče in uh, zato si prizadevamo, zato, da bi bili podatki o potnikih kar najhitreje na voljo. Če bodo ti podatki hitro na voljo, pa je seveda eh, pomembno tudi, da so zanesljivi. Eh, rekli ste, da se vam zdi neverjetno, da letalske družbe nimajo seznama potnikov v trenutku, ko letalo odleti. Eh, ampak v zadnjih trenutkih pogosto lahko pride do sprememb in zato je težko imeti pravilen seznam, eh, ki ne bi bil na voljo v trenutku vzleta. Eh, gospod Kremer je govoril o zaupnih podatkih in o podatkih o kontaktnih osebah. Ravno zato eh, moramo tukaj prositi za mnenje pooblaščenca za varstvo podatkov upam, da bo mnenje pripravljeno oziroma dokončano do konca aprila. Sodelujem eh, s eh, poročevalci v senci, sem pa pripravljena tudi na dvostranske pogovore. Najlepša hvala. Osnotek poročila bomo obravnavali 28. aprila. Rok za ložitev spremembe 4. maj. Glasovanje v odboru je predvideno 1. junija, potem pa na plenarnem zasedanju julija. Rok za ložitev predlogov spremembe 4. maj ampak kot rečeno, bomo imeli še eno razpravo o tej temi 28. aprila. Najlepša hvala. Naslednja točka pa je izmenjava mnen o mednarodnih sporozumih o zračnem prometu in sicer o postopkih po sprejemu Lizbonske pogodbe. Spomnite se, da je po Lizbonski pogodbi potrebno soglasje parlamenta, preden lahko svet spreme mednarodne sporozume kar zdiva področja, na katerih velja običajni zakonodajni postopek, eh, to je nam tako priljubljeni postopek eh, soodločanja. In eh, kot posledica tega obstaja veliko sporozumov, za katere je pristojen tudi naš odbor. In tudi za sporozume glede letalstva je potrebno soglasje parlamenta na mesto. Eh, mnenja, ki je bil predviden v postopku posvetovanja. Eh, v luči okrepljene vloge parlamenta pri sprejemanju sporozumu se je koordinatorjem zelo primerno, da povabimo komisijo, eh, zato da nam predstavi svoje cilje v pogajanjih o tovrstnih sporozumih. in eh, pričakujemo, da bomo potem eh, v prihodnje imeli tudi konkretne razprave o posameznih sporazumih. Torej na zahtevo koordinatorjev oziroma na prošno koordinatorjev zdaj prosimo, da komisija pojasni, kakšne so razmere. Z nami mislim, da je gospod Burgel Vene, upam, da sem prav izgovoril ime, ki je predsednik oziroma eh, vodja skupine A1. Imate besedo. Merci, eh, eh, cinq... Najlepša hvala, gospod predsednik. V začetku prejšnjega parlamentarnega mandata, pred petimi leti, je komisija predložila predlog razvoja zunanje letalske politike Evropske unije ta zunanji vidik predstavlja internacionalizacijo notranjega trga. Zato je potrebna vzajemnost in pravičnost, kar zadeva konkurenco. Vse skupaj pa temelji na dveh stebrih. Eh, tu je regulacijski vidik, s katerim poskušamo zagotoviti, da so dvostranski sporazumi pravno varni, če prihaja do sklepanja teh sporazumov med eh, državami članicami in tretjimi državami na podlagi eh, sodbe Evropskega sodišča iz leta 2002. Imamo kar lepo število tovrstnih dvostranskih sporazumov, približno polovica, 480 jih pokriva. 130 držav in eh, do teh je prišlo ali na podlagi dvostranskih sporozumov ali um, horizontalnih dogovorov. Potem pa je drugi eh, stebr eh, še gospodarski stebr in sicer gre tukaj za to, da z novimi partnerji odpiramo nove možnosti, odpiramo prometne trge v sodelovanju z gospodarskimi partnerji in s sosednjimi državami ter na ta način spodbujamo priložnosti za naložbe. E, tukaj na tem področju poskušamo preseči tradicionalne dvostranske sporazume, kjer gre predvsem za prometne pravice. Tukaj gre predvsem za to, da si prizadevamo za odprt zračni prostor, tako kar zadeva storitve, kot tudi kar zadeva možnosti naložb. Kar pa zadeva napredek, ki smo ga dosegli v splošnem sporazumu ZDA, pogajanja tukaj potekajo, kot verjetno veste, in so v dokaj napredni fazi. In eh, bistvo je, da poskušamo nadgraditi obstoječi sporazum iz leta 2007. Sporazum s Kanado pa je bil podpisan decembra lani. Pod, o podobnem sporazumu se pogajamo tudi z Avstralijo in Novo Zelandijo. Ravno tako pa je bil zahteven tudi pogajalski mandat, eh, kar zadeva Kitajsko in Indijo. Mandatov zaenkrat še nimamo, eh, ampak eh, jih pričakujemo. Kar zadeva sosednje države, pa uh, torej pri teh želimo iti dlje in tukaj govorimo o skupnem zračnem prostoru, ki temelji na en, skupnih standardih in na zakonodaji Evropske skupnosti. Imamo eh, sporazum z Marokom, ki izhaja iz leta 2006. Potem tukaj obstaja sporazum z Zahodnim Balkanom in tamkajšnjimi državami. Ravno tako pa potekajo tudi pogajanja ki so v različnih fazah, e, oziroma pričakujemo odprtje e, pogajanj z Jordanijo, e, Tunizijo in drugimi državami okoli sredozemlja, prav tako pa se pogovarjamo tudi z Gruzijo in Ukrajino. Takšne so torej razmere, kar zadeva sporazume o zračnih storitvah. Eh, kar pa zadeva specifične sporozume o letalski varnosti, tukaj imamo sporozum s Kanado iz leta 2009. Smo pred tem, da podpišemo sporozum z ZDA, pogajamo pa se z Brazilijo. Eh, še enkrat, torej govorim na pamet, ampak imamo uh, tudi sporozum o, poga, uh, o sodelovanju uh, s o katerem se pogajamo z mednarodno organizacijo civilnega letalstva, govorimo pa tudi z ameriškimi organi eh, o podpisu eh, memoranduma o interoperabilnosti naših eh, sistemov. Na kratko, gospod predsednik, tak je pregled mednarodnih letalskih sporozumov v tem trenutku. Z veseljem bomo seveda podali tudi podrobnejše informacije, če jih boste želeli. Pripravljamo eh, celo, eh, celovito tabelo, ki jo bomo v prihodnjih dneh tudi poslali sekretarjatu odbora. Prav tako pa vam eh, bomo posredovali informacije o sporazumih, Eh, kjer je bila sprejeta odločitev, da se pogajanja ne nadaljujejo in kjer bo torej v prihodnje potrebno soglasje vašega parlamenta. Za zaključek pa naj spregovorim še o novi vlogi, ki jo bo imel Evropski parlament, eh, ko gre za eh, nove postopke, ki bodo potekali v skladu z Lizbonsko pogodbo kar zadeva obstoječi okvirni sporazum, še posebej 19. odstavek, če se prav spomnim. Eh, torej, člane tega odbora lahko redno obveščamo o tem, kako potekajo pogajanja, še posebej, če gre za pogajanja z ZDA oziroma Kanado. Eh, čeprav je seveda eh, vsebina samih pogajanj zaupna. okvirni sporazum iz leta eh, 2005 je pravzaprav že na nek način anticipiral Lizbonsko pogodbo, s katerim je parlament dobil pristojnosti za eh, okrepljeno zakonodajno vlogo. Pripravljamo se tudi na misije članov odbora v ZDA. Mislim, da se to vrstna misija približuje že v prihodnjih tednih. Prav tako mislim, da ravnovesje, za katerega si prizadevamo v teh pogajanjih med um, regulatornim približevanjem in odpiranjem trga, je ustrezno eh, ohranjeno v pogajanjih. To je izredno pomembno in zato se.